everyone, if you want to take your seats, then maybe we... Lepo pozdravljeni, prosim, da zasedete svoja mesta, tako da lahko nadaljujemo z razpravo. Sploh glede na to, da zamujamo že deset minut. Z formalnim delom na začetku sestanka bom nadrevala poznaje. Predlagam, da se kar takoj lotimo glavne točke na dnevnem redu. Gre za predstavitev kandidata za mesto izvršnega direktorja EHE. EHE je v središču našega današnjega dnevnega reda. Dopovdne smo že imeli obravnavo z udeležbo predstavnikov EHE in to se bo nadaljevalo tudi popovdne. upravljalni odbor bo na osnovi javnega razpisa imenoval izvršnega direktorja agencije. Ta razpis je bil objavljen tudi v uradnem listu in na spletni strani. Ta kandidat mora imeti primerne menedžerske spretnosti, obenem pa tudi ustrezno izobrazbo na področju zagotavljanja varnosti v tem sektorju. Najprej preden bo ta kandidat uradno imenovan na mesto, pa mora potekati še predstavitev na Evropskem parlamentu in zato smo zbrani danes tukaj. Prisluhnili bomo našemu kandidatu, gospodu Bjornu Hansenu. Upravni odbor, ki se je sestal 29. septembra, ga je imenoval. Gospod Hansen je bil kot vodja enota zadolžen za trajnostne kemikalije pri direktoratu B za okolje Evropske komisije. Njegov mandat, če bo izvoljen oziroma imenovan, naj bi trajal pet let. Najprej bo dobil besedo gospod Hansen, ki bo v desetih minutah podal uvodni nagovor. Potem bo temu sledil prvi krok vprašanj koordinatorjev, vsak bo imel na voljo pet minut, potem pa bo sledil še drugi krog vprašanj drugih poslancev. Vsak bo imel na voljo tri minute. Na koncu pa bomo seveda slišali še sklepno izjavo kandidata. Tako, gospod Hansen, veselimo se že vaše predstavitve. But, uh, with uh, so, In veselim se tudi nadaljnega sodelovanja z našim odborom za okolje. Čeprav, seveda, še ne moram tega doreči. Najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem tukaj z vami, tako da lahko podam to predstavitev. Zelo se veselim tudi vaših vprašanj in pa razprave, ki nas čaka. Veselim se tudi prihodnega sodelovanja, če se bo to zgodilo. Najprej nekaj vodnih besed dovolite mi, da se predstavim, potem pa bom obrazložil tudi svojo motivacijo, zakaj si res želim opravljati to delo, zakaj menim, da sem zato kompetenten in upam, da bom pripričal tudi vas v to, da sem sposoben opravljati to delo. Sem danski državljan, vendar pa sem živel res evropsko življenje. Le 11 let sem živel na danskem življenju. 13 let v Italiji, 13 let v Belgiji, 11 let v Združenih državah, 2 leti v Nemčiji, 1 leto na Finskem. In če to seštejete, boste dobili približek mojih let. Po izobrazbi sem znanstvenik, izobraževal sem se v Združenih državah do stopnje magisterija. Imam diplomo iz matematike, iz matematičnih modelov, imam dvojno diplomo. Obenem sem suma cum laude, opravil tudi z ekonomskim študijem. Na nizozemskem sem pa na tehnični univerzi v Eindhovenu pridobil tudi doktorat iz matematike. Teorija verjetnosti je bil naslov moje disertacije. Imel sem nekaj akademske karijere, potem pa sem se pridružil Evropski komisiji, 26 let delam že v tem okolju večinoma se ukvarjam s kemičnimi substancami. Po eni strani se ukvarjam s tehničnimi vprašanji, po drugi strani pa s političnimi vprašanji. In to je tudi v osrčju razlogov, zakaj sem se prijavil za to delo. Moja strast pri upravljanju tega dela je ravno umestnik med politiko in znanostjo. To me res zanima in na področju kemikalije mi nikoli ni dolg časov vsak dan se soočim z novim izzivom, z novim vprašanjem, z novo težavo, vsak let, vsak dan rešujemo te težave in to je res izjemna motivacija. Zato še naprej tukaj delam celo znotraj mehanizma Evropske komisije zadnjih 26 let. Večinoma torej obravnavam isto vprašanje. Iz tega navdušenja izhajajo tudi moje kompetence. Ogledal sem si politične vidike, poznam tehnične vidike, poznam znanost iz ozadja na osnovi izkušenj, ki sem jih pridobil tudi na IKT-u v Bruslju v času akademske karijere. Dobro se torej zavedam, kako je treba zapakirati znanost, tako da bo politika delovala. Dobro se zavedam tudi tega, kako uporabiti znanost, zato da bo politika dobro delovala. In to je eno od teh prednosti, ki jih prinašam v agencijo. Delo sem na različnih ravneh, seveda na ravni EU, pa tudi pri OECD. V skupnem raziskovalnem centru sem sodeloval pri delu večin tehničnih skupin. Prav tako sem bil del Stokholmske konvencije oziroma pripravljalnega dela, ki je potekalo pri oblikovanju meril za organske onesnaževala. V Bruslju pa sem bil vodja delegacije Rotterdamske, Stokholmske in Bazelske konvencije trikrat zapored. Bil sem torej vodja delegacije EU pri teh pogajanjih. Mislim, da sem se v teh letih naučil upravljati za vsebino tega dela na osnovi različnih izkušenj. Bil sem upravitelj deska, bil sem vodja enote na EKI. Upravljal sem tako z ljudmi kot tudi samo vsebino. Upam, da boste v teh kompetencah tudi vi prepoznali mojo zmožnost, da se soočim z izzivi, s katerimi se bo ukvarjala EHA v naslednjih letih. Evropski projekt je vedno poln izzivov in v naslednjih letih nas čaka kar nekaj takih izzivov. Zanima nas tudi, kako bo potekala nadaljna pot Evropske unije do leta 2025, predvsem po letu 2020, tudi kako bo po Brexitu. Pristojnosti osebja v eki in pa kompetence so se nadgrajevale v zadnjih letih in to znanje lahko na optimalen način znotraj Evropske unije izkoristimo tudi v prihodnosti. In mislim, da bo tukaj igrala pomembno vlogo ravno moja zmožnost, moje kompetence. To je lahko koristno za vse vas tukaj na parlamentu, kot tudi za kolege na komisiji in osebje EKE. Želimo si pomagati, želimo izkoristiti kompetence EKE na optimalen način, obenem pa si želimo izboljšati tudi izvajanje zakonodajne področju kemikalij v Evropski uniji. S temi besedami bom zaključil. S to predstavitvijo zavedam se, da imam malo časa in ne bom porabil vseh deset minut, ki naj bi jih imel na voljo. Hvala. Uh, Hansen, so... Najlepša hvala, gospod Hansen. Čaka nas prva runda vprašanj, ena minuta vprašanja, dve minuti odgovore in pa ena minuta za naslednje vprašanje glede iste teme. Upam, da je vse jasno. Norbert Les v imenu ELS. Eno minuto imate za vprašanje, potem pa lahko to pospremite še z enim komentarjem. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa gospod Hamse, da ste danes tukaj, ker imamo samo malo časa na voljo, bi želel kar takoj zastaviti moje vprašanje. In sicer gre za izvajanje uredbe o biocidih. E, to S tem se bo morala IHA v prihodnosti intenzivno ukvarjati. Ali bi lahko na kratko opisali proces avtorizacije, kako torej odobrite določeno snov na evropski ravni, Najprej torej treba odobriti snov na evropski ravni, potem pa biocide na nacionalni ravni. In vedno znova se podarja, da tukaj nastajajo visoki stroški eh, tako za um, proizvajalca, za podjetje, kakor tudi za pripravo dosije. In to predstavlja težave predvsem za majhna in sine velika podjetja. Kako bi se vi lotili tega problema? Hvala, gospod Hansen. Najlepša hvala za to vprašanje. Najprej bom opisal generični postopek zakonodaje glede biocidov. Tukaj je stvar zelo podobna kot pri pesticidih. Potem pa se bom lotil še vašega vprašanja glede stroškov za MSB-je. Dvofazni postopek je to najprej treba odobriti aktivno učinkovino, Nekatere podjetja v Evropski uniji morajo to podpreti tudi za ustrezni podatki, tako da je mogoča evalvacija, ki jo izvedejo države članice, torej države članice poročevalka. Ta opravi oceno, to posreduje agenciji in agencija na to to preveri znotraj odbora za biocide. In rezultat tega pregleda je potem to, da je aktivnostno lahko klasificiramo kot odobreno aktivnostno ali pa neodobravljeno v tej oceni mora biti opredeljena uporaba te snovi, kjer je mogoče pokazati, da je aktivno učinkovino mogoče uporabljati na varen način. Torej, ena od uporab mora biti opredeljena kot varna, potem pa lahko to substanco opredelimo kot odobreno substanco. Druga faza je odobritev proizvoda. V uredbi za biocide se tukaj stvari razlikuje od pesticidov kjer ima Evropska unija možnost svojega postopka. Lahko pa seveda postopek opravimo tudi po posameznih državah članicah. Če te možnosti znotraj države članice ni več, pa imamo možnost, da pojasnimo kakršnekoli razlike na osnovi odobritve in pa mehanizma vzajemnega priznavanja, s čimer se reši te razlike. Proceduralno gledano to deluje na ta način. Vi pa ste pokomentirali to, da je to drag postopek in tukaj MSP težko izpolnijo zahteve, ki jih narekuje uredba. Po eni strani, da je to res, tukaj treba najti nekakšno ravnovesje med potrebo po informacijah, s katerimi lahko zagotovimo varnost snovi, ki je bila opredeljena kot tvegana, nevarna. Po drugi strani pa moramo poskrbeti za to, da ne nalagamo neotemeljenega bremena industrijskim akterjem. Tako znotraj uredbe za biocide, kot druge imamo nekakve mehanizme za izmenjavo informacij, s čimer naj bi se zmanjšali stroški. Seveda ima EHA zelo pomembno vlogo pri podajanju smernic in tehnične pomoči samim podjetjem in tako podjetja lahko na kar najlažji način izpolnijo svoje zakonodajne obveznosti. Hvala še kakšno dodatno vprašanje, gospod Linc, ali ne? Ne. Naslednja gospa Dali. Eno minuto imate za vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Hansen. Danes dopolne je potekala razprava, kot veste. Vemo, da je transparentnost ena od vprašanj, ki je za vas pomembno in rada bi govorila ravno o transparentnosti. To pravim zato, ker menim, da je celotna razprava, ki velja tudi za glifozat, nekaj, kar bo imelo dolgoročne učinke na delovanje Ike. Veliko ljudi meni, da je celotni postopek zavit v nekakšno tančico, zaradi česar je premalo transparentnosti in Evropska agencija bi morala narediti več. Agencija seveda odvisna tudi od študij, ki jim jih posreduje industrija. To smo omenili tudi danes zjutraj. EHA torej ne more naročiti neodvisne študije, industrijski akteri, torej družbe jim posredujejo študije in EHA na to to oceni. Kako bi sistem lahko spremenili v tem smislu in kakšno je vaše mnenje glede tega? Kako bi se stvari lotili drugače in sistem spremenili v razmeru do tega, kako so stvari potekale do zdaj? Hvala, gospod Hensen. Najlepša hvala za to vprašanje. Da, pravzaprav res, preglednosti bistvenega pomena, še posebej z vidika znanstvene agencije, bolj ko so stvari transparentne, bolje. To je eno temeljnih načel, ki zagotavlja zaupanje v agencijo. Samo ena težava je potrebna za to, da uničimo vse, kar smo že dosegli na ustrezen način v zadnjih letih. Transparentnost je pomembna tako v smislu postopka, kot v smislu odločitev glede česa se odločimo in na kakšni osnovi. Ni pa to bilo bistveno pri vašem vprašanju. Um, your, your, your question... Vaše vprašanje je bilo osredotočeno na to, ali naj agencija dejansko opravi preizkušanje ali pa se moramo še vedno zanašati na informacije strani industrijskih akterjev in kakšno je moje mnenje glede tega v prihodnosti, kako ne bi se tega lotevali. Regulatorni sistem, na katerem, ki izhaja iz, eh, na katerem sloni celoten postopek, je odvisen od tega, da industrija dobro upravi svoje preizkuse. Tak sistem imamo že 40-50 let, začeli smo leta 1967 z direktivo o nevarnih substancah in stvari so dobro delovale. Kljub temu je seveda treba upoštevati izkušnje, ki kažejo na to, da sistem ni deloval. To prispeva k našemu razumevanju problematike in potem je treba tudi upoštevati nekatere ugotovitve, potem ko opredelimo te izkušnje. Mislim, da je zelo pomembno spremljati to delo in agencija mora tudi spremljati razprave, ki potekajo na Evropskem parlamentu in drugot. Ugotoviti moramo, ali je dejansko prišlo do napak in ali to dejansko pomeni, da so bile nekatere informacije izpuščene iz dokumentacije. Potem se moramo na to odzvati. Naj ponovim, do zdaj je sistem zelo dobro delo, imamo nekakšen sistem nadzora, imamo tudi možnosti za to, da dobimo poročilo o celotni študiji, prav tako je mogoče upraviti revizije laboratorijev, ki so izvedli študije tudi na zaprosilo EHE. Imamo neke mehanizme. Prihodnost ne bo toliko odvisna od Ehe, bolj bo odvisna od odločitev komisije in če bo prišlo do nekakšnih spremenitev, eh, spremem bodo pri tem so odločali tudi so zakonodajalci, torej Evropski parlament. Ampak najprej se treba opredeliti glede tega, ali je treba trenutni sistem spremeniti ali ne. Pri vsaki evalvaciji je treba razmišljati tudi o učinkovitosti podatkov, ki jih uporabljamo znotraj riče in ko bo Evropska komisija oblikovala neko sporočilo v povezavi s tem, se lahko začnemo pogovarjati. Želite na hitro še pokomentirati te odgovore? Na kratko da. Ali vidite vlogo za EHO, ki bi bila nekoliko širša, torej širše pristojnosti, ko bi lahko Evropska komisija naročila neodvisne študije? Ali si zamišljate, da bi lahko potem predvideli nekakšno podporo tudi v obliki proračunskih sredstev in tako dalje? Mislim, da tukaj ne gre za znanstveno oviro, tukaj gre bolj za nekakšno administrativno hrbtenico, ki naj bi zagotovila agenciji, da to lahko stori. Treba spoštovati tudi finančno vredbo in tako dalje, ampak z vidika znanosti in pristojnosti mislim, da tukaj ni velikih ovir. Seveda se moramo vprašati, kako bi poskrbeli za ustrezno osebje in tako dalje, o tem je treba razmišljati. Združene države imajo naprimer nacionalni testni program, ki deluje na podoben način že leta in leta in imam določen pogled v to, kako to deluje. In tukaj gre za čisto običajne znanstvenike, ki opravljajo takšne funkcije, kot jih opravlja EHA danes. Če bo to zadolžitev za EHO, mislim, da EHA lahko poskrbi tudi za to. Najlepša hvala, gospa Görling. Izvolite. Najlepša hvala, lepo vas pozdravljam tukaj, lepo vas je videti. Imam vprašanje, ki je nekoliko bolj vezano na Brexit. Pozdravljam dejstvo, da ste odprli portal na svoji spletni strani, zato da bi čim bolj zmanjšali posledice za nekatera podjetja in pa ljudi, ki se tam registrirajo. Zanima me, kako bo s časovnim rokom za REACH, Veliko je bilo vprašanj strani podjetij v Združenem kraljestvu glede tega, ali bodo podjetja še vedno lahko delovala znotraj tega, če še prej niso. Tisti, ki pa so že investirali v rič, ki so že sodelovali v tem, jih pa zanima, kakšne bodo dolgoročne posledice. Seveda ne pričakujem, da boste na vse to odgovorili, me pa zanima, katere načrte bi skušali izpeljati kot izvršni direktor, zato da bi pomagali tem podjetjem, da bi poskrbeli za to, da ne glede na to, kakšna bo politična kupija, kupčija, bo lahko EHA še naprej sodelovala s temi podjetji. Morda bi bilo to tudi dobra priložnost za vas. Kakšni so vaše načrti? Hvala, gospod Hansen. Um... Najlepša hvala za to vprašanje. v primeru Brexita je EKA prav gotovo v negativnem položaju, moramo izvajati to, kar se odločajo tukaj v Bruslju. Seveda je tukaj tudi nek interval v mest, tukaj se nekaj odloči, potem pa treba to izvesti naslednji dan ali kadarkoli že. EHA mora torej poskrbeti tudi za odgovore na vprašanja na svoji spletni strani in ukvarjali smo se že z vprašanjem v smislu odločitve. Tukaj ne govorimo o novem odnosu, govorimo le o posledicah v smislu odločitve, torej v primeru Brexita. To vnaša v problematiko več jasnosti in veselim, da se je EKA odločila za takšen dialog. Gospodarski subjekti potem bolje razumejo, kaj morajo storiti ali pa na kaj se morajo pripraviti. V smislu tega, kar naj bi ga počela in tudi prav gotovo bo. Spremljali bomo pogajanja skupaj tudi z partnerskimi generalnimi direktorati, še posebej z GD Grov, pa tudi z GD Sonte in pa GD Enve. Zato, da bomo razumeli, v katero smer gledajo pogajanja in da bomo videli, ali je mogoče kaj že izvajati, že vnaprej, zgodaj. Seveda, ko bo že prišlo do dogovora, potem bodo vsi znotraj posameznih podjetij, tako v Združenem kraljestvu, kot tudi v Evropski uniji, pričakovali odgovore in rešitve. To je seveda nekaj, kar bomo spremljali. Bi želeli to še spremljati s kakšnim komentarjem, gospa Gerling? Čisto na hitro, da ne pričakujem političnega odgovora, ampak strukturno gledano me zanima, ali naj bi EHA bila v ustreznem položaju, da zagotovi Združenemu kraljestvu nekakšno drugačno obliko članstva. Seveda ne bomo nadaljevali kot članica, kot prej, ampak morda bi lahko imeli nekakšno strukturo v smislu plačevanja članstva ali pristojbin. Imate odnose z državami Evropskega gospodarskega prostora ali lahko predstavite kakšno politično možnost, ki bi bila podobna temu. Najlepša hvala. Seveda bo EHA izvajala odločitev tukaj v Bruslju odvisno od odnosa, ki se bo vzpostavil po brexitu, se bodo pojavile tudi problematike večje ali manjše. Ne vem, Združeno kraljestvo sicer lahko nadaljuje znotraj riča. Ampak, če bo del dogovora v prihodnosti to, da bo Združeno kraljestvo izvajalo rič, potem bo verjetno tukaj imela agencija EHA določeno ulogo in v tem primeru se seveda financiranje zagotovi. Ne vem, zakaj potem EHA tega ne bi počela. Se pa tukaj pojavijo tudi številna tehnična in pravna vprašanja, ki jih je treba še prej razjasniti, če si želi EHA biti operativna v sodelovanju z Združenim kraljestvom. Načeloma mislim, da ne bi smelo biti kakšnih posebnih težav. Takšne težave naj bi odpravili že v času pogajanj glede prihodnega odnosa. Z veseljem bomo svetovali, seveda. Najlepša hvala. Gospa Jatemaki. Have... Najlepša hvala. Lepo vas je videti. Imam čisto kratko vprašanje. Kako bi lahko EKA znotraj svojih pristojnosti spodbujala pamet, bolj pameten prehod v kružno gospodarstvo? Najlepša hvala, gospod Hansen. Torej, gladek prehod v krožno gospodarstvo je prav gotovo vezan na samo opredelitev krožnega gospodarstva. Kakšno krožno gospodarstvo si želimo? Ko bomo to določili, lahko tudi EHA prispeva k gladkemu prehodu. Pri krožnem gospodarstvu, če na to gledamo z vidika kemikalije, je treba pri ravnovesju poskrbeti, zato, da obdržimo material, ki je dragocen in ki ga recikliramo in obenem odpravljamo snovi, ki so vsebovane v tem materialu in si ga želimo odstraniti. Tukaj gre torej za politično vprašanje. Ne glede na to, kako ega deluje, lahko v tehničnem smislu pomaga pri razumevanju uporabe kemikalije. Kako se torej kemikalije preko poti recikliranja vključujejo ponovno v gospodarstvo? Toliko vidite naravni kemikalij kot tudi izdelkov, naprimer v sistemu odobritev, za katerega skrbi EKA. EKA ima torej kar veliko tehničnega znanja glede tega, kam potujejo kemikalije v našem gospodarstvu in posledično tudi v krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo kot tako je seveda dolgoročen projekt. In eden izmed prispevkov, za katerega lahko poskrbi EKA, je to, da izboljša svoje znanje o kemikalijah. Na ta način poskrbi za to, da bo razvoj snovi in kemikalij v prihodnosti tak, da bomo zmanjšali uporabo tveganih snovi. EKA ima torej dvojno vlogo, najprej je treba poskrbeti za podporo pri razumevanju tveganih značilnosti kemikalij, tako da bomo na koncu uporabljali le tiste snovi, pri katerih si želimo krožnosti. Po drugi strani pa moramo razumeti tudi samo uporabo materijalov ter relevantnih snovi v teh materijalih. Še kakšen dodatni komentar? Da, še nekaj bi vprašala. Kaj so po vašem mnenju tudi osebnem mnenju največje težave pri prehodu v krožno gospodarstvo. Z tehničnega ali pa znanstvenega vidika mislim, da je največja težava. No, mislim, da bolje, da to predstavim s primerom. Da se odločimo, ali si želimo točno istih standardov za reciklirane materijale kot uh, jih imamo za primarne snovi ali surove snovi, ali pa bomo sprejeli nekatere izjeme z višjo prisotnostjo onesnaževal v procesu recikliranja, zato da lahko omogočimo recikliranje. V uredbi RIT smo se pogovarjali o kadmiju in pa o PVC-ju, o časovnih oknih. Tam bi imeli nekakšno omejito, ki bi omogočila višjo raven recikliranja kadmija, ko recikliramo PVC, kot pa takrat, ko je PVC primarna snov. To je torej nek primer tega, ali je to takšna situacija, ki si jo želimo ali ne. Najlepša hvala, gospod Hausling. Ja, Hansen, vi. Gospod Hansen, hvala, da ste prišli k nam. Imam vprašanje v zvezi z rečem. Tukaj gre za registracijo snovi, s tem se vse skupaj začne in s tem se začne tudi veliko problemov. V desetih letih eh, deset odstotkov Eh, dosejev še vedno ne ustreza zakonodajnim zahtevam in zato eh, s tem pada tudi uspeh Riča. Kako boste od sedaj naprej poskrbeli za to, da bodo dosejeji izpolnevali zakonodajne zahteve? In kako pa se zagotovili, da bomo z ričem lahko zaščitili okolje um, pred nevarnimi kemikalijami? Um, Um, prav tako, ko gre za ugotavljanje nevarnih snovi, razen postopkov EHI, več nimamo nekega ustreznega alternativnega postopka. Kako boste zagotovili, da bodo zastareli postopki nadomeščeni z bolj učinkovitimi in kako boste recimo poskrbeli za ustrezno zaščito v primeru uvoženih snovi? Najlepša hvala, gospod Hansen. Hvala lepa. Mislim, da na to vprašanje lahko odgovorim za upoštevanjem dveh vidikov ali pa dveh področji. Ampak, da se tega lotim, naj povem, da je v zadnjih desetih letih Eka veliko časa vložila v to, da je Rič začel delovati in da je začel delovati prinašati rezultate. In lahko se tudi strinjam z komentarji tega odbora glede uspešnosti. Eka dejansko uspela rič prilagoditi tako, da dobro deluje. Potem pa drugi korak, kako bomo zagotovili dovolj učinkovitosti in na ta način povečali tudi output, obseg rezultatov ter samo delo, ki poteka znotraj eke. Na dva načina se lahko lotimo tega po dveh kanalih. Prvič, po desetih letih izvajanja riča je eka začela pridobivati splošne znanje o kemikalijah, ki presega okvir posamezne kemikalije in pa posameznega sklepa. pristojnosti na področju kemikalij lahko uporabljamo po različnih področjih. Ali gre tukaj za evalvacije, omejitve, odobritve, prepovedi in tako dalje. In to nam omogoča tudi vedno hitrejše odločanje. Po drugi strani pa bi lahko učinkovito še okrepili tudi to je del tega procesa. O tem se pogovarjamo tudi za odbore in pa za samim osebem. Kadarkoli pride do odločitve, se moramo iz tega nekaj naučiti. In Po desetih letih se bomo verjetno morali usesti in se pogovoriti o tem, interno znotraj agencije, kot tudi v sodelovanju z odbori. Skušali bomo ugotoviti, kaj smo se naučili, kje je mogoče odločitve sprejemati še hitreje. Točno tako smo zagotovili prehod iz prejšnje zakonodaje za kemikalije na REACH. Poglobljeno smo razmišljali o tem, kaj dobro deluje in kaj je mogoče izboljšati. In mislim, da po desetih letih izvajanja REACH-a Evropska komisija seveda to ocenjuje, ampak tudi EHA na bolj tehnični, znanstveni, podrobni ravni lahko upravi podoben postopek in razmišlja o boljši učinkovitosti in pa o hitrejšem odločanju, kar bo seveda boljše za državljane. Najlepša hvala. Še dodaten komentar. Zanima me, ali bo to med vašimi prednostnimi nalogami oziroma katere glavne tri prednostne naloge ste si zastavili. Ehm. Da, tukaj je kar nekaj prioritet. Eno je ukrepiti učinkovito znotraj delovanja agencije, ne samo zato, da bi zagotovili ustrezno izvajanje štirih kmalo pet zakonodajnih aktov znotraj tega svežnja, ampak želimo obenem ponazoriti tudi, da je EKA ustrezen format za izvajanje dodatne zakonodaje na področju kemikalije. To je seveda ena izmed zelo pomembnih prioritet. Druga pomembna prioriteta pa je zagotoviti, da bo EKA čez pet let še boljša, da bomo še bolje uporabljali kot ustrezno pristojno agencijo na področju kemikalije, tako da lahko podpremo politiko na področju kemikalije v Evropski uniji. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili krok koordinatorjev, sedaj pa nas čaka drugi krok. Nimamo dolgega seznama govornikov, tako da če želi še kdo besedo, se lahko še vedno uvrsti na seznam. Najprej na vrsti gospa Kadenbach. Hvala lepa za vašo predstavitev, za obsežne odgovore. Eh, nekatere izmed, na nekatera izmed mojih vprašanj ste že odgovorili. Zato samo dve manjše pripombi. In sicer, kako boste osebno obravnavali poročila parlamenta, recimo, ko gre za razrešnico vaši agenciji. Zanima me, eh, no, jaz se s tem ukvarjam v odboru KONT in pa odboru za proračun. Eh, Zato me zanima, kako resno bi vi jemali poročila o razrešnici Evropskega parlamenta, eh, tudi ko gre recimo za določanje eh, kazalnikov, za merjanje vaše uspešnosti in tako naprej. In pa še drugo vprašanje. Kako vidite svetovalno ulogo EHE v primeru krožnega gospodarstva. Ravno v primeru kemikalij se tukaj um, v zvezi z krožnim gospodarstvom zastavlja kar nekaj vprašanj. Hvala lepa. Tu sta dve zelo različni vprašanji, ampak eh, ja, seveda, um, kot lahko predvidevate, vam lahko zagotovim, da bom zelo resno vzel poročila iz odbora za proračun. Sam uh, že dal časa sodelujem z EHO, sem tudi uh, njihov zaupnik. Uh, spremljam tudi proračunski cikel in kako ta deluje znotraj EKE. Uh, EHE. Vem, da uh, o razpravah poročajo tudi upravnemu odboru, uh, poročajo tudi o tem, kaj predlaga sekretarjat, eh, kako bi se morala agencija odzvati na kritike ali pa izpostavljene točke, potem eh, imajo posebno skupino za poročanje, poročanje v pravnem odboru. Eh, skratka, tukaj obstaja nek ustaljen postopek in mislim, da tukaj obstaja nek cikl stalnih izboljšav. Um, odgovornost za to prevzema upravni odbor in to dejansko deluje. Kaj ti tudi odbor za proračun eh, ugotavlja, da so problemi v zvezi z EHO vedno manjši. Eh, no, še vprašanje v zvezi z krožnim gospodarstvom. Eh, tukaj se lahko navežem na to, kar ste povedali in lahko povdarim, da bo EHA z, svo, z vsem svojim znanjem skušala pomagati institucijam pri izvajanju svežnja o krožnem gospodarstvu, ne glede na to, kakšen ta bo. Uh, Um, no, um, med pristojnostjo ehe so prav gotovo razumevanje toksičnosti snovi in pa tudi um, uporaba teh snovi tekom celotnega življenjskega cikla. Se pravi, eha ima, ima tukaj jasne pristojnosti in. Uh, pri tem tudi nismo odvisni od politične usmeritve, da se je okrožno gospodarstvo. Uh, ne glede na to, ali bo šlo vse skupaj v smer eh, enačenja recikliranih materijalov in primarnih materijalov ali v kakšno drugo smer. Če bodo recimo tukaj predvidene kakšne izjeme za sekundarne materijale. Hvala lepa, gospod Ujtema. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Hansen, da ste danes tukaj. Najprej osebna pripomba in potem še vprašanje. Razumeti bi morali, eh, kako pomembno je imeti institucijo, kot je EHA. Vi morate oceniti vse kemikalije, ki jih eh, uporabljamo v Evropski uniji, če so te nevarne ali ne. In mislim, da moramo biti ponorni, ponosni na to, da imamo takšno institucijo, ki na zelo znanstven način. Uh, vrednoti, ocenjuje naše eh, oziroma kemikalije, ki jih uporabljamo tukaj. Ne smemo dovoliti, da bi se to vprašanje spolitiziralo. In pa še nekaj, navezujem se na to, kar je rekla gospa Dali o preglednosti. Seveda potrebujemo uh, verodostojno eho in eh, odbor za ocenjevanje tveganja pri tem še posebej pomemben, zlasti pa mora ta imeti ustrezne zmogljivosti. Ali lahko nekaj več poveste o količini financiranja, eh, ki bi ga potrebovali tudi v luči Brexita? Se vam zdi, da bo EHA imela dovolj financiranja tudi v prihodnosti? Kako lahko mi zagotovimo dovolj sredstev za EHA in kakšna bo pri tem vaša vloga? Gospod Hansen. Hvala. Ja, najprej gre tukaj za splošno vprašanje financiranja, zagotavljanja, da bo EHA lahko nadaljevala za svojim delom in potem gre seveda za specifičnost stroškov, ki bi jih lahko uh, povzročil Brexit. Uh, No, jasno je, da je ena izmed mojih glavnih nalog zagotoviti, da ima EHA dovoljšno stopnjo financiranja. Um, to skušamo zagotoviti s pomočjo upravnega odbora, eh, tekom, torej upoštevajoč letni proračunski cikel. Uh, no, jaz bi si pa ogledal dolgoročnejšo perspektivo perspektivo, razmislil bi o tem, kaj bi lahko naredili za to, da bi pomagali Evropske unije na področju kemikali. Istočasno bom skušal zagotoviti, da bomo ohranili delovna mesta, ki jih imamo trenutno v EHI. No, tukaj obstaja seveda veliko dodatnega potencijala. Um, ehm, lahko bi bolje izkoristili ta potencijal, ki ga ima osebje ehe, zato da bi lahko zagotovili več, eh, večjo odgovornost na področju upravljanja, torej onkraj tega petletnega obdobja eh, oziroma eh, onkraj sklopa petih nalog, ki smo mu trenutno zavezani. No, No, kar se tiče Brexita, pa je seveda situacija v tem trenutku precej negotova. E, če bi se zgodilo, da ne bi prišlo do dogovora, da bi prišlo do rešitve, potem seveda ne bo e, tako, da bomo kar prerezali kabel, ki nas povezuje z eh, Združenim kraljestvom. Veliko bo treba narediti za to, da bomo imeli urejen izstop Združenega kraljestva iz eh, celotnega zakonodajnega sistema in seveda bomo pri tem morali oceniti tudi morebitne stroške. Hvala, gospod Stas je naslednji. <laughs> Hvala, nisem vedel, da bom tako hitro dobil besedo. Žal mi je, da moram zastaviti še eno vprašanje o Brexitu. Sedaj smo prišli na točko, ko bo treba doseči napredek, če bodo to dovoljevale okoliščine in pa mm, politični ego, eh, egoti pri nas doma. Eh, no, zdi se mi, da večina um, predstavnikov Združenega kraljestva želi neke vrste konvergence, želijo nadaljevati neke vrste odnos z Evropsko unijo, z agencijami Evropske unije. No, vem, da sicer tukaj ne morete dati natančnega odgovora, ampak eh, kako bi to vplivalo na trgovinske odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, če bi uh, Združeno kraljestvo po Brexitu uvedlo lasten regulatorni sistem na področju kemikalij. Zanima me, če bi lahko ocenili, kakšen bi bil ta vpliv na trgovino ob nastanku, potencijalnem nastanku dveh različnih jurisdikcij. Hvala. Torej, če grem korak nazaj, Rič zastavlja nek koncept in kasneje uživamo tudi koristi tega. Seveda obstaja strošek registracije kemikalij, strošek testiranja kemikalij, strošek tega, da mm, izmenjavamo podatke o tem, obstaja strošek eh, ocene tvegan in pa strošek upravljanja tvegan, ko eh, skušate zagotoviti, da bo obstajal ustrezen nadzor nad kemikalijo. Um, tekom njene uporabe. Koristi pridejo šele kasneje. In uh, tukaj gre tudi za vprašanje roka leta 2018. Vsa podjetja bodo morala do takrat izpolnjevati uh, svoje zakonodajne obveznosti. Uh, morali bodo v to investirati, koristi pa bojo uživala kasneje uh, v smislu uh, preglednega, homogenega trga, kjer bodo nagrajeni tisti, ki bodo opravili dobro delo. Če pa bo prišlo do neke mm, abruptne ločitve, brez dogovora, eh, potem Združeno kraljestvo ne bo moglo požeti teh koristi, ki jih bo uživala preostala 27 terica. Eh, razmišljal sem o tem, katera podjetja se nahajajo v Združenem kraljestvu. Tam je veliko tako imenovanih um, um, individualnih predstavnikov in pa tistih, ki uvažajo skozi predstanišča Evropske unije. Eh, ki pa, ki pa so povezani tudi z nacionalnim organom v Združenem kraljestvu. Ta podjetja so relativno mobilna, ona so se odločila za določene investicije in eh, če bodo želela še naprej uživati vse koristi, potem se bodo morda ta podjetja lahko preselila drugam. Eh, potem pa gre tudi tukaj za vprašanje evropskih eh, upravičencev če ne bo um, dogovora med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, potem bodo obveljala pravila STO in potem bodo ta podjetja žal manj konkurenčna, kljub temu, da so že uh, poskrbela za oziroma sodelovala pri določenih investicijah. Hvala lepa, gospod Brennan. Hvala lepa. Žal mi je, da tukaj ni več poslancev. Ampak res je, da smo danes zjutraj tri ure in pol razpravljali o glifosatu, tako da očitno to ni bilo preveč. Mm, um, blagodajno za poslance. Vem pa, da se smo socialisti tukaj bolj odporni kot katera koli druga skupina v Evropskem parlamentu. Jaz se eh, navezujem na to, kar je vprašal vse po zvezi z eh, Brexitom. kot znanstvenik verjetno ne želite preveč špekulirati, ampak vendarle. Eh, tudi tukaj ne skušam eh, iskati eh, nekih škandaloznih zgodb, ampak kaj bi bil po vašem mnenju najslabši možni scenarij v primeru Brexita? zanima me vaše mnenje o tem, kaj ti, če poznamo najslabše scenarije, potem lahko naredimo več za to, da se jim izognemo. Ja, eh, scenariji. Najbolj ekstremen scenarij bi bil ločitev brez poravnave, brez dogovora o tem, kako bodo britanska podjetja lahko še naprej uh, ohranila nek odnos z preostalo 27-terico. Tukaj bi se lahko pojavili problemi za evropska podjetja, če se britanska obdobja, če se britanska podjetja ne bi odločila, da še naprej poslujejo v Združenem kraljestvu, zato bodo mm, podjetja, evropska podjetja Eh, imela izpad podatkov. Verjetno se bo zgodilo, da bodo britanska podjetja spostavila eh, neke vrste podružnice eh, v Združenem kraljestvu, ampak prej se bo zgodilo obratno. Verjetno podatki iz Evropske unije več ne bodo na voljo podjetjem v Združenem kraljestvu in tamkajšnjim organom. Tu se mi zdi, da bi <coughs> bil eden izmed najslabših scenarijev v primeru neke abruptne ločitve. Hvala, gospa Grostet. Najlepša hvala. Žal mi je, koliko sem zamudila na to sejo. Bila sem na drugem sestanku. Slišala sem to, kar ste povedali, prav tako sem slišala zelo dobra vprašanja, koliko glede posledic brexita, torej trdega brexita. In v povezavi s tem bi povedala naslednje. Če slučajno bi prišlo do tega, da ne bi bilo dogovora in bi se odločili za trdi brexit, potem si lahko predstavljamo, da bi bil odziv Združene kraljestva tak, da bi rekla, da jim je vseeno za Evropsko unijo. Takoj bomo znižali davke, znižali obrestne mere, zato da bodo k nam prišli vsi tisti, ki želijo investirati. In britanska podjetja bi si v tem primeru rekla, dobro, lahko uporabljamo evropske standarde, ampak poslujemo na drugačen način. Jaz v tem vidim nevarnost. Zato, ker lahko to povzroči po eni strani tako recesijo Združenega kraljestva, ki se bi na to obračalo proti Združenim državam ali pa k drugim partnerjem, po drugi strani pa bi recesija Združenega kraljestva pomenila tudi recesijo za Evropsko unijo. Mislim, da bo prišlo do negativnih posledic na obeh stranih. To je prav gotovo nekaj, česar si ne želimo. Ta trša različica Brexita. Podjetja, ki se ukvarjajo s kemikalijami, mislim, da ne bodo pravzaprav primorana spoštovati naših zahtev, naših zavez. V tem je težava. Vse zdi se mi tako. Tukaj gre za korak nazaj. Kako si to razlagate vi, kakšni so vaše občutki glede tega? Stvari ste predstavili, če sem vse prav razumela kot da mi želimo ponazoriti, kaj nam je uspelo doseči v okviru riča. Tukaj je bilo kar nekaj napredkega, napredka doseženega v smislu varovanja okolja in zdravja, ampak to ima tudi določene stroške. Za koga bo to koristno potem? Kaj se zgodi, če se nekdani partner odloči, da tega ne bo več spoštoval in da bo začel izvajati gospodarske ukrepe, ki bodo otežili konkurenčnost Evropske unije? Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ali imate morda kakšno zamisel glede našega odziva? To me zelo skrbi. Hvala. Lahko deloma odgovorim na vaše vprašanje, kajti del vašega vprašanja presega prestojnosti mojem, na mojem trenutnem delovnem mestu, pa tudi mojem potencijalnem bodočem. Eh, to, kaj se bo zgodilo, kakšen bo končni dogovor o Brexitu, to res presega moje pristojnosti. No, lahko pa povdarim, da so britanska podjetja investirala pri svojih registracijah, izmenjavali so podatke, zagotavljali so dostop podatkov, upravljali so cene tvegan. Uh, ehm, Izvajali so upravne ukrepe za zagotavljanje varne, varnega ravnanja z kemikalijami. No tukaj ne gre samo za vprašanje varnosti in zdravja, gre tudi za vprašanje konkurenčnosti, inovacij, vzdolž različnih dobavnih verik in to bo imelo vpliv na celoten evropski kontinent. Ne gre samo za investicije v zdravje. Je to prednostna naloga, ampak to ima seveda tudi neke stranske učinke in o tem govorim, ko govorim o uh, teh koristi, ki uh, pridejo kasneje. Če bo Združeno kraljestvo se odločilo za kakšen drug način izvajanja, potem bo to njihova odločitev. Je pa dejstvo, da so oni vnaprej v ta sistem investirali, tako da ne glede na to, kakšen regulatorni sistem bo Združeno kraljestvo imelo, so seveda vsa britanska podjetja do sedaj izpolnjevala zahteve iz rič, um, tudi ko gre za uvoz različnih snovi. Hvala lepa. Želi še kdo zastaviti kakšno vprašanje? Če ne, potem smo zaključili krok vprašanj in odgovorov in se danes zanima, če želite podati kakšno izjavo na koncu vaše predstavitve. Da, kratek bom. Eh, deloma sem bil vesel, da tukaj ni eh, več poslancev, kajti um, s tem ste me manj obračali na žaru. Eh, no, lahko pa vam zagotovim, da vidite pred seboj nekoga, ki je zelo zavezan področju dela s kemikalijami. Jaz imam veliko znanja in vsekakor se veselim sodelovanja z vami v naslednjih petih letih. Upam, da bomo dobro napredovali pri našem delu, tako na področju izvajanja, kakor tudi, da bomo lahko razširili pristojnosti, ki jih ima. Uh, Eh, agencija za kemikalije, seveda eh, v korist evropskih državljanov. Tako da hvala lepa za vaše povabilo, hvala lepa gospe predsedujoči in pa eh, poslancem za njihova vprašanja. Upam, da so moji odgovori prispevali k vaši pozitivni oceni mene kot kandidata za to mesto v naslednjih petih letih. As I said at the beginning, uh, we started immediately. Torej, uh, kakor sem povedala že ob začetku, smo začeli za izmenjavo stališč, sedaj pa se vračamo k um, izvornemu dnevnemu redu. Dnevni red ste videli, če nihče ne ugovarja, lahko dnevni red sprejmemo. Na za prošnjo eh, podpredsednika Ševčeviča. Um, smo to preložili na 27. november in bomo kot zadnjo točko na dnevnem redu obravnavali uh, danes, torej gre za izmenjavo mnen s komisijo o snutku delegiranega akta o znanstvenih merilih za endokrine motilce in um, Uh, we have a new workshop organized. In pa še eno točko bomo prestavili na čas po glasovanju. 16. oktobra bomo imeli, bomo imeli sestanek delovne skupine o dopolnilnih terapijah eh, za bolnike, danes in jutri. To se bo začelo ob štirih in vabim vas, da sodelujete eh, na tej um, konferenci. Imeli bomo tudi izredni sestanek v Štrasburu ob 19. uri in 30 eh, minut 23. oktobra. Glasovali bomo o osnutku mnene gospoda Eichhauta o obnovljivih virih. Dobili ste mail v zvezi s tem. V elektronske obliki ste dobili tudi priporočila koordinatorjev, če nihče ne ugovarja, če nihče ne bo ugovarjal um, do konca seje, bo to priporočila koordinatorjev sprejeta. Sedaj pa šesta točka na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen s Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane o merilih za oceno tveganja za okolje za spremenje, gensko spremenjene organizme. Na zahtevo skupine zelenih so se koordinatorji odločili, da bomo imeli to izmenjavo stališč o um, medili za oceno tveganja za okolje za GSO. Danes eh, smo torej organizirali to izmenjavo mnen, tako da brez nadaljnega dajem besedo predstavnikom komisije in EFSE za recimo 15 minut. Začeli bomo za gospo Sabinjuli, ker iz komisije. Ja, hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, da ste nas povabili na to izmenjavo stališč. Kakor veste, bo komisija eh, ta teden regulatornemu odboru predlagala osnutek uredbe komisije, ki spreminja priloge direktive 2018. Eh, Gre za smernice EFSE e v zvezi z merilih za oceno tveganja za okolje za GSO. Uh, torej gre za GSO e, in pa za njihovo pridelovanje v Evropski uniji. E, ta osnutek e, direktive in pa njena sprememba je bila usklajena z obvezami, ki izhajajo iz tretjega člena tako imenovane opt-out direktive in to je tudi v skladu z um, dotičnim členom te direktive, ko gre za prilagoditev tehničnemu napredku. lahko vam zagotovim, da smo imeli široka, široke razprave za EFSO, skušali smo zagotoviti, da bodo, v, da bodo smernice vključene tudi v naš osnutek predloga. In imeli smo tudi široke tehnične razprave s državami članicami o, našimi, o našem predlogu in to uh, še bolj uh, pojasnjuje določbe v našem predlogu. Predvsem gre tukaj za tehnično posodobitev, eh, ta sprememba ne predstavlja političnih sprememb, eh, gre predvsem za spremembo določenih prilog te direktive. Menimo, da s tem eh, izpolnjujemo naše pravno, pravne obveze na področju ocene tveganja za okolje, prav tako pa bomo takšne ocene eh, um, okrepili v našem mnenju, kajti eh, odpravili bomo negotovosti v zvezi z trenutno metodologijo, lažje bo tudi mm, predložitev podatkov oziroma bo ta usklajena z najnovejšimi znanstvenimi uh, dognanji. Želela bi samo izpostaviti najpomembnejše spremembe. Kot sem že povedala, smo delali na obstoječem dokumentu o smernicah EFSE, e. vključili smo bistvene elemente teh eh, smernic v naš predlog. Gre za tako imenovano metodologijo v šestih korakih za oceno tveganja za okolje v primeru GSO-jev. Um, in uh, določamo še nekaj dodatnih detaljev v zvezi z uh, oceno tvegan za okolje v primeru VSO. No, poleg tega smo izkoristili to priložnost tudi za obravnavo horizontalnih vprašanj, gre recimo za dogoročne eh, stranske učinke, preučili smo kakovost eh, predloženih podatkov in pa vprašanje hrambe informacij. Ehm, no, ehm, gre predvsem za Eh, no, eh, deloma gre tukaj za GSO-je za namene dajanja na trg, deloma pa za uh, eh, GSO-je, ki se uporabljajo v eksperimentalne namene. Vsi vediki niso povezani z pogoji za dajanje na trg uh, organizmov GSO. Uh, uskladili smo se skupaj tudi za zakonodajo o genetsko spremenjeni eh, krmi in hrani, tako da imamo tukaj sedaj bolj usklajen eh, jezik, bolj usklajeno zakonodajo. Skratka, gre za predvsem tehnično vajo in za tehnično posodobitev oziroma prilagoditev tehničnemu napredku. Eh, dobili smo veliko vprašanj, ki se nanašajo predvsem na uvodne izjave. Predvsem gre tukaj za uvodno izjavo 9, ki služi um, povezave med zakonodajo o GSO in pa zakonodajo o pesticidih. Kot sem že povedal, tukaj ne gre za spremembo politik gre predvsem za dodatna pojasnila. Po našem mnenju je pomembno v spremembi direktive to pojas, torej vse razjasniti tako z pravnega vidika, kakor tudi znanstvenega vidika. Z pravnega vidika avtorizacija GSO ne more urejati določb o uporabi pesticidov. To lahko sprejmemo samo na osnovi pravne podlage o pesticidih. Z znanstvenega vidika pa trenutno nimamo pras, praktičnih izkušenj z rastlinami, ki so odporne na herbicidih kajti trenutno nimamo avtorizacije za GSO za namene kultivacije. Posledično trenutno nimamo tudi nobenega avtoriziranega fitofarmacevtskega sredstva za uporabo na GSO. Če pa bi se to zgodilo v prihodnosti, bi morali to eh, takšen proizvod eh, avtorizirati v okviru običajnega postopka za avtorizacijo fitofarmacevtskih eh, sredstev. Kar se tiče avtorizacije fitofarmacevtskih sredstev, no, tukaj lahko izkoristimo tudi prisotnost EFSE, ki ima v zvezi s tem veliko znanja. Kakor veste, tukaj obstaja dvostopenski proces. Najprej je snov avtorizirana na evropski ravni, potem pa je eh, fitofarmacijsko sredstvo in njegova uporaba odobrena še na nacionalni ravni. To pomeni, da nujno potrebujemo oceno tvega na nacionalni ravni in to pomeni, da je za vsako spremembo pri vzorci uporabe fitofarmacijskega sredstva Eh, treba pripraviti novo oceno tveganj. Um, tukaj je treba poštevati tudi okoljske posebnosti posameznih držav članic, treba recimo poštevati podnebne pogoje in tako naprej. In države lahko za te namene uporabijo posebne eh, blažitvene ukrepe, s katerim Eh, lahko to prilagodijo svojim potrebam. Torej govorimo o dvostopenskem procesu. Potencijalna odobritev GSO-jev bi lahko potekala na evropski ravni v okviru EFSE e. v ločenem nadaljnem postopku pa bi eh, tveganje za uporabo GSO-ja uh, um, pripravila še država članica in pri tem bi še vedno upoštevali specifične pogoje v tej državi. Čisto vam v vednost glede nadaljevanja postopka. Imeli smo veliko razprav z Evropsko eh, agencijo za varnost hrane, z državami članicami. Eh, to smo sporočili SPS-u in TBT-ju. In ta predlog je bil tudi predmet javne posvet, javnega posvetovanja, ki je trajal nekaj tednov. Dobili smo povratne informacije od deležnikov in komentarje, ki smo jih prejeli, smo analizirali in upoštevali v največji možni meri, ko smo prenavljali osnutek predloga v mnenju končnem komisije eh, je upoštevano eh, v celoti načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Vsi postopki so v skladu z pravili in zakonodajo ter eh, so zakonodajalcem in to je v skladu z našimi izvedbenimi pristojnostmi, ker je še najpomembneje, odzvali smo se na zakonsko obveznost, ki nam jo je naložil so zakonodajalec, ko gre za tehnični napredek. Vse skupaj lahko rečem, da je ocena eh, tveganj eh, genetsko spremenjenih organizmov za tem ukrepom okrepljena oziroma bo okrepljena tudi metodološko in tudi um, podatke o tem ukrepu bomo naprej posredovali v znanstveno presojo. Najlepše hvala. In sedaj gospod eh, Terazona. Thank you very much. Eh. Najlepša hvala. Eh, spoštovani poslanke in poslanci, z vedika EFSE seveda lahko izvedemo oceno tvegan, eh, ko gre tako za eh, GSO-je in pesticide. Pri pesticidi je pa seveda bistveno eh, ocena aktivne snovi oziroma učinkovine povezano z avtorizacijo. Uh, Metodologija eh, tve, ocene tveganja je odvisna od primera do primera. Imamo specifične eh, smernice, tako EFSE kot drugih. Imamo vrsto mnenj, ki so pripravljena na temo pesticidov. In sigurno je del te naše odgovornosti, da se organiziramo čim bolje, obstajajo mnenja in eh, smernice z strani strokovnih znanstvenih odborov EFSE, ki vključujejo tudi pesticide in GSO-je. Pri pesticidih je ta harmonizacija v skladu za cilji zaščite, kot jo je predlagala EFSA. Pri eh, pesticidih imamo trenutno precej celovito eh, obravnavo in znanstveno gledano eh, želimo potrditi v oceni pesticidov, da se vključujejo vsi možni tveganj, vsa možna tveganja endokrinnih motilcev za vsak posamezen predelek in za vsako posamezno uporabo. Pri tem pa želimo zagotoviti več visoko zaščito okolja, kot to določa uredba o pesticidih. Tukaj nimamo nobene moči odločanja, lahko pa potrdimo, da je ocena okoljskega varstva za GSO predelke um, izvedena skozi zakonodajo o pesticidih, taka, da bo zagotovila najvišjo stopno zaščite. Najlepša hvala. Um, hvala. Najlepše. No, kdo se želi tukaj sedaj od kolegic in kolegov oglasiti? Nekaj se je prijavilo k besedi. Zapisali smo z vas, torej gospod Brennan kot prvi. Neizogibno Brexit vprašanje. Glede GSO-jev obstaja scenarij, da zunaj Evropske unije združeno kraljestvo grede, gre po poti GSO, Evropska unija pa ne. Ali bi lahko malo špekulirali, ali oba dva lahko nekako predvidevata, kaj bi to pomenilo? Hvala, gospa Hazenkam. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik heb een aantal uh, vragen. Najlepše hvala, ker celo vrsto vprašanj imam pripravljenih. Prvo pa se nanaša na obveznost, da glede eh, iz direktive o GSO iz leta 2002 v primerjavi za direktivo iz leta 2010 in eh, seveda glede na eh, spremembe, ki se sedaj vključujejo v direktivo. Zanima me, ali je bilo veliko tehničnega napredka doseženo v tem času. Zakaj desetletno obdobje, zakaj je toliko trajalo, so bili to konflikti za industrijo, z državami članicami ali za drugimi deležniki. Zakaj tako dolgo? In slišali smo, da gre za tehnične izboljšave in uh, spremembe uh, zaradi uh, zadnjega napredka v. Uh, Eh, znanosti in druge, ampak eh, zanim, mislim, da je to več kot samo tehnično prilagajanje, po mojem mnenju vsaj. In mm, ne vem, če se dejansko letevamo vsebine, osnovne srčike, glavne direktive, naprimer nalaganje dolgoročnih učinki. To je nekako skrito v vsem tem in tukaj smo zamudili neko možnost, še zlasti kot parlament. Parlament eh, se je dosedaj uspešno pritoževal eh, in eh, nasprotoval avtorizaciji GSO, zanima me komentar komisije. In danes dopolne smo govorili o vplivu industrije na znanstvene raziskave in na EFSO. Zato se vas tukaj sprašujem pri tem predlogu. Kako lahko eh, popolnoma pomirite eh, Evropski parlament in njegovo vest? Eh, Hvala. Nekaj mi ni jasno, zato bi želel postaviti dodatno vprašanje. Ali sem to uh, prav razumel? Uh, Eh, kako bi nam potekala ocena tveganja za okolje odpornih GSO-jev v eh, direktivi o GSO ali v zakonodaji o pesticidih. Meni se zdi, da želite to razširiti in da želite potem pesticide eh, odobravati v sodelovanju z nacionalnimi državami. Meni se zdi, to, da to ni najbolj ustrezna ureditev. Prosim za nekaj več jasnosti o tem, kako mislite urediti to področje gospod Baš. Nekaj vprašanj, gospa predsednica, najprej glede širjenja, po kateri pravni poti bomo šli in kakšne se možnosti za širjenje, kot jih poznate danes, v smislu klasične uporabe GSO-jev. Potem pa še drugo vprašanje. Novi gensko spremenjeni organizmi, veliko smo delali tudi na hibridnih organizmih treba je ugotoviti, ali naj jih razvrščamo med GSO-je ali ne. Zanima me, kakšno je trenutno stanje pri tej temi, še posebej v smislu znanstvene opredelitve teh hibridov, te nove kategorije. Na to pa še zakonodajne zahteve, tukaj se obračam na komisijo. Kakšno je danes stanje? Hvala. I don't have any other names on my list. Nimam drugih na seznamu. Uh, torej, dajem sprva uh, eh, besedom gospe Ulrike, ki jo prosim, da se odzove oziroma odgovori. Najlepša hvala. Gospa. Uh, predsednica, da mi dajete možnost, da se odzovem oziroma odgovorim. Zelo jasno moramo vedeti, kaj eh, je od komisije bilo zahtevano in kaj lahko sploh tukaj naredi na tem področju. Kot sem že rekla, tukaj uh, izpolnjujemo pravno zahtevo v skladu z tretjim član, členom uh, direktive uh, eh, 2001-18, ki nam daje zelo jasen, ampak tudi omejen mandat. In sicer, da posodabljamo priloge in da vključimo. Um, Eh, smernice, ki so veljale eh, eh, leta 2010 in jih je postavila EFSA, ko gre za oceno okoljskih tveganj v povezavi z GSO. In mislim, da sem s tem pravzaprav odgovorila na nekaj, kar nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena. Eh, in kjer so me pravzaprav spraševali, da če je tukaj izpuščena neka možnost, zamujena neka možnost, če se ne upoštevajo eh, nove tehnike, nov razvoj na tehnološkem področju, ko gre za gensko spremenjene organizme. Prosim, ne razumite me napak, ampak eh, komisija ima zelo jasen in omejen mandat na tem področju in tega smo izpolnili. In mandat je tudi tak, da se povezuje z 27. členom, torej omejen je, da v tem, da smo ome, uh, povabljeni oziroma da nas se od nas pričakuje, da se omejimo le na tehnični napredek. Torej, to je bil razlog, zakaj je prišlo do uh, spremembe direktive. Ne govorimo pa o tem, ali je bilo to pravočasno ali potrebno. Um, gre za um, april 2017. Uh, koliko časa je to trajalo? Po datu? smo bili obvezni ukrepati do 3. aprila 2017, kar smo širše gledano tudi dosegli. Takrat smo podali svoj predlog in šli smo skozi postopkovne korake, se pogovarjali z državami članicami v različnih regulatornih odborih, v stalnih odborih. In ta časovnica, ki je bila predvidena že na začetku, je tudi časovnica, ki jo predvideva eh, tudi sam dokument EFSE o eh, ocenjevanju okoljskih tveganj. Torej, ta okvir, v katerem smo delovali, je bil predvsej omejen, kot sem že rekla. Potem uh, sem slišala pripombo, da je ta uh, pre, sprememba več kot samo tehnična sprememba. Uh, lahko sem bolj natančna glede tehničnih uh, sprememb, torej upoštevajo osnovne elemente um, dokumenta EFSA iz 2010, govori o, o šest korakov. Uh, Eh, metodologije pri oceni GSO-jev in eh, to mislim, da je tudi odgovor na vprašanje poslanke, ki, se, eh, sprašuje, ki me je spraševala, kje to se dejansko dogaja. Torej, to se dogaja v okviru zakonodaje, ki ureja gensko spremenjene organizme in pri um, znanstvenem ocenjevanju predelkov, ki jih pošiljajo v oceno EFSI. Ocena, ocena tveganj uporabe pesticida oziroma produktov na eh, GSO-jih bo veliko bolj poglobljena, kot eh, ko gre samo za sredstva za zaščito rastlin. Eh, tam eh, zakonodaja upošteva eh, pogoje. Eh, v državah članica, kjer se predvideva pridelava teh predelkov. Eh, obstaja opt-out možnost iz eh, direktive, torej eh, samo nekatere države članice bodo dovolile oziroma se odločile za gojenje GSO-jev in pri tem se bodo upoštevale njihove posebnosti. Ampak okoljevarstvo in okoljska tveganja za GSO se izvajajo v okviru, se ocenjujejo v uh, tem okviru. Drugi del pa se bo eh, zgodil pozneje in takrat eh, bomo uh, imeli zelo natančne podatke o uh, pridelkih oziroma izdelkih v povezavi z GSO. Naj še enkrat ponovim, da trenutno nimamo nobene tolerance za uh, herbicide, uh, za pridel, pridelke v um, Evropski uniji. Torej nimamo nekega skupka uh, podatkov, iz katerega bi črpali dodatne informacije. Ampak kot je jaz rekla v svojih prejšnjih mnenjih, ukrepi za upravljanje tvegan pri sredstvih za zaščito rastlin se eh, lahko dobro ocenjujejo v okviru pesticidov. Torej, upam, da sem bila eh, dovolj jasna, zakaj imamo to področje uporabe. Torej, to je jasno zapisano v eh, tretjem členu direktive 2001 skozi 18, torej kakšno je področje uporabe, kakšen je kontekst, na katerega se zanašamo, kakšni so uh, elementi. Uh, smernic podanih strani EFSE gre torej za eh, tehnično posodabljanje zakonodaje, ki je enostavno v skladu z našim mandatom, ki ga določa člen, ki sem ga omenila. Raz. Najlepše hvala sedaj pa gospod Terazona. Hvala. Najlepša hvala. Sem znanstvenik in ne morem odgovarjati na politična vprašanja, zato se bom omejil na znanstvena vprašanja. To pravzaprav verjetno tudi parlament pričakuje tudi od EFSE. Kar se tiče znanstvene ocene, lahko potrdimo, da za GSO pridelke in druge GSO in tudi za pesticide uh, imamo izvajane um, oziroma izvajamo ocene v skladu z različnimi zakonodajami. To je ocena tveganja, ki temelji na pogojih. In eh, govorimo o tveganju pesticidov, ki se uporablja na GSO pridelkih. Uh, tveganje izhaja iz pesticida, ne pa iz eh, gensko spremenjenega organizma in vse je odvisno od načina uporabe in značilnosti pesticida. In značilnosti pesticida eh, se ocenjajo, ocenjujejo eh, glede na aktivno snov za strani EFSE e in glede na uporabo za strani držav članic. Uporaba torej pesticida je eh, pomembna, ne glede na to, ali gre za GSO pridelek ali konvencionalni pridelek. Drugi element pa se nanaša na alternative GSO-jem. Eh, parlament, komisija in svet se morajo tukaj odločiti in to vljati v zakonodajo, če želijo kakšne spremembe potem eh, morajo eh, svet, parlament in eh, komisija znanstveno oziroma zakonodajno to utemeljiti, pri tem pa se seveda uporabljajo znanstvene raziskave. Pripravljamo se že zato, da bomo lahko ocenili tveganja, če nam bo zakonodajec dodatno to naložil. Najlepša hvala. S tem smo zaključili to eh, razpravo na te točke dnevnega reda. Naslednja pa je izmenjava uh, o dokumentu, mnen o dokumentu eh, za uh, endokrine motilce. Gospod Berend je uh, Eh, to predlagal in sedaj mu dajem besedo za največ 15 minut. Izvolite. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Najlepša hvala, gospa predsednica. Osnutek delegiranega akta, ki ga je sprejela Evropska komisija, zadeva izvajanje obveznosti, ki jo ima komisija skladno s členom 5.3 uredbe o biocidih. Gre za navedbo meril za identifikacijo snovi za značilnosti endokrinega motilca. In ta merila naj bi na koncu tudi nadomestila umestna merila, ki so zaenkrat navedena v tej uredbi. Ta merila so vezana na konkretno klauzulo v petem členu, kjer so navedeni merili izključevanja, torej kdaj aktivne snovi ne morajo biti odobrene za uporabo v biocidnih izdelkih in med temi so tiste snovi, ki imajo značilnosti endokrinih motilcev, ki vplivajo na človeško zdravje. Komisija je s predlogom delegiranega akta sledila posvetovanju strokovnjaki. Med temi je seveda vselej eden ali pa več predstavnikov Evropskega parlamenta. In prav tako smo se odločili predstaviti ne le merila, ki so vezana na identifikacijo endokrinih motilcev za človeško zdravje, ampak tudi merila, ki zadevajo okolje. To smo storili zato, da bi bile stvari bolj jasne in da bi vsi relevantni akteri, tudi tista podjetja, ki se prijavljajo za odobritev aktivne snovi ter države članice oziroma pristojni organi, ki to ocenjujejo, imajo na voljo ista merila, kar zagotavlja večjo predvidljivost in transparentnost kot trenutna situacija, v kateri nimamo merila za okolje. Želel bi podariti, da je komisija pri predlogu delegiranega akta poskrbela tudi za usporedni proces za opredelitev meril za endokrine motilce v kontekstu uredbe o pesticidih oziroma uredbe za fitosanitarne izdelke, če rečemo temu bolj pravilno. In prav gotovo se spomnite tudi razprave in glasovanja o tej uredbi. Saj je bilo to prejšnji teden. Vsebinsko gledano sta predloga identična komisija meni, da glede na to, da je mogoče iste aktivne snovi uporabiti tako v biocidih kot v pesticidih, zato naj bi bilo smiselno uporabljati različnih meril. Iste snovi so torej v enem kontekstu obravnavane kot endokrini motilci, v drugem pa ne. To je najmogoče. Kar se tiče vsebine, je torej besedilo popolnoma identično v obeh uredbah torej tako pri biocidih kot pri pesticidih. Mislim, da je pomembno povdariti, da zaradi tega, ker je regulatorni kontekst nekoliko drugačen pri biocidih, so merila za izjeme pri endokrinih motilcih vezana le na učinke za človeško zdravje. In izjemoma je še vedno mogoče odobriti nekatere substance, ki jih identificiramo kot endokrine motilce, če so izpolnjeni določeni pogoji. In to je nekoliko bolj fleksibilno kot v uredbi, ki velja za pesticide. Po našem mnenju merila predstavljajo jasen napredek v primerjavi z umestnimi merili. Ta umestna merila niso bila primerna, saj ne dosegajo svojega namena. Sicer opredeljujejo snovi kot endokrine motilce, čeprav teh sploh ni, obenem pa ne zajemajo tistih snovi, ki dejansko so endokrini motilci in bi morali biti kot taki tudi opredeljeni. Zato smo oblikovali endokrini. Zato smo oblikovali delegirani akt s temi merili in želimo si, da bi začeli to izvajati čim prej. To bo precejšen napredek v primerjavi s trenutno situacijo na področju zaščite človekovega zdravja in okolja. Menimo, da so predlagani kriteriji koristni za zaščito okolja in človekovega zdravja, izhajajo iz načel, ki so skladna z najnovejšimi znanstvenimi ugotovitvami in pa zakonodajo na področju kemijske industrije. Prav tako načela izhajajo iz splošne opredelitve Svetovne znanstvene organizacije glede tega, kaj endokrinni motilec sploh je. In te motilce opredeljujemo na osnovi vseh razpoložljivih informacij, kar zadeva tako dokaze predobljene iz in vitro, in silika, in pa in vivo. Stopnja dokazov, ki se zahteva za opredelitev endokrinnih motilcev ter stopnja zaščite, je primerljiva s tem, kar se zahteva znotraj uredbe 1.1.1.1. COP v primeru rakotvornih ali pa toksičnih snovi. V primerilu sledimo pristopu dokaznega bremena. Analizirati je treba vse razpoložljive znanstvene informacije in to lahko primerjamo tudi za zakonodajo, ki jo imamo pri drugih tveganih snovi znotraj uredbe COP. Specifično smo predlagali, da naj bi bilo dovolj vzpostaviti biološko kredibilno povezavo med učinkom in določeno snovjo, pri čemer upoštevamo, da je težko eksperimentalno dokazati vzročnost, vsaj striktno gledano. Na nek način je naš predlog omogočil še večjo zaščito kot pa načelo vzročnosti, ki ga uporablja Svetovna zdravstvena organizacija. Še nekaj, o čemer smo se veliko pogovarjali v pripravi tega delegiranega akta, je ali naj posebej omenjamo read across, torej da vzamemo podatke od drugih snovi v namenu opredelitve dane substance. To sicer je možno, čeprav tega izredno ne omenjamo v delegiranem aktu. Zakaj? Zahteve glede podatkov v uredbi za biocide se že sklicujejo na načelo read across. Ta koncept torej uredba že vsebuje. In kot sem že povedal, uporabljamo merilo dokaznega bremena, kar nam omogoča, da uporabljamo podatke predobljene iz drugih snovi, ki jih je mogoče povezati z zadevno snovjo. Še nekaj bi želel omeniti, o čemer smo se kar predvsej pogovarjali v času priprave tega akta. Naš predlog dejansko zadeva identifikacijo ali aktivnih snovi ali pa so učinkovin v biocidnih izdelkih, ko gre za endokrine motilce. To je vodilo v kar dinamično razpravo. Nekateri strokovnjaki, ki so sodelovali v tej pripravljalni fazi, so menili, da je mandat Evropske komisije vezan le na aktivne snovi. To ni res. Naša pravna služba je jasno povedala, da nam mandat omogoča tudi identifikacijo so učinkovin torej dodatnih sestavin v pripravku in tudi ne bi bilo logično, da bi merila veljala le za aktivno snov v pripravku, ne pa za druge sestavine v tem istem pripravku. Čeprav je tukaj vzorec izpostavljenosti bolj ali ne enak. Toliko v smislu voda, seveda pa bom z veseljem odgovarjal na kakršnokoli vprašanja, pripombe ki bi jih morda lahko imeli. Hvala. Uh, najlepša hvala, zdaj pa imate priložnost zastaviti vprašanja. Uh, uh, Prosim, da izrazite namero, da želite spregovoriti. Gospa Grostet, izvolite. Hvala, najlepša hvala za to predstavitev in pojasnila. Sem med tistimi, ki so bili prejšnji teden v manjšini. V času tega glasovanja obžalovali smo rezultat tega glasovanja in zdaj si zastavljam vprašanje. Zanima me, ali bi lahko pokomentirali, kje se nahajajo države članice. Dobro vemo, kakšne so težave glede GSO-ja. Stališča držav članice pri tem zelo razhajajo. Evropska komisija predlaga nekaj, potem pa vsakdo počne na svojem koncu, kar pač hoče in mislim, da tako ne bomo rešili težave GSO-jo. Vprašanje, ki ga imam za Evropsko komisijo, je torej, kakšno je trenutno stanje na svetu, ali se stališče na strani držav članic preminja, ali si lahko zamišljamo, da bomo nekega dne končno dobili enotno stališče, resnično stališče Evropske unije glede GSO-jo ali pa bomo morali na to še dolgo čakati. Merci beaucoup, madame Guteland. Najlepša hvala, gospa Guteland. Thank you, Cher, and uh, thank you to the commission. Najlepša hvala, gospa predsednica, lepo se zahvaljujem komisiji za to predstavitev. Imam enostavno vprašanje. Sprašujem se, kako bo delegirani akt vplival na prepoved prodaje splošni javnosti nekaterih biocidnih izdelkov za endokrinimi značilnostmi, skladno z členom 194d uredbe o biocidih. In če bi delegirani akt stopil v veljavo, ali bi ta prepoved še vedno veljala, glede na to, da se tukaj sklicujete le na endokrine motilce za ne ciljno izbrane organizme. To je enostavno vprašanje in pričakujem jasen odgovor strani komisije. Gospa Gerling, najlepša hvala. Zanima me čisto enostavno naslednji koraki, kaj nas čaka. Na več ravneh sem od Evropske komisije slišala, da verjetno ne bodo storili dodatnih da ne bodo naredili dodatnih ukrepov po glasovanju prejšnji teden, ampak prav gotovo razmišljajo o tem. Moram povedati, da me skrbi zamuda pri upoštevanju zadnjih znanstvenih dosežkov, kako bomo zagotovili tudi manevrski prostor za to, da uporabimo nove znanstvene podatke. To me še posebej skrbi, in to je vplivalo tudi moje stališče pri glasovanju prejšnji teden. Dobivali bomo lažne negativne rezultate in lažne pozitivne rezultate. In mislim, da ne glede na to, kako je kdorkoli glasoval, mislim, da si tega nobeden ne želi. Zanima me, kako bo Evropska komisija upoštevala znanstveni razvoj in kako bo razvijala horizontalna znanstvena merila za različne zakonodaje. Zanima nas tudi, kako bomo povezali različne zakonodajne akte. Ali imate kakšen načrt, kako se s tem soočiti, kaj lahko pričakujemo od vas? Hvala, uh, gospod Dali. Hvala, gospod predsednica. Hvala tudi Evropski komisiji. Kot vsi vemo, je imel Evropski parlament jasno stališče glede predloga Evropske komisije glede endokrinnih motilcev. Zaradi tega smo zavrnili poskus Evropske komisije, da uvede odstopanja, ki sploh niso skladna z področjem uporabe uredbe. Imam pa vprašanje za komisijo. In sicer, kaj bo komisija storila s tem predlogom za biocide, še posebej glede na to, da bi to lahko vodilo v precejšnja razhajanja med pravili in merili, ki so določena po eni strani za biocide, po drugi strani za pesticide. Evropski parlament je večkrat pozival k razvoju znanstveno trdnih horizontalnih meril, s katerimi lahko opredeljujemo, kaj endokrini motilci sploh so. In to zato, da lahko zaščitimo tako okolje kot človekovo zdravje pred temi snovmi. Še vedno pa imamo resne težave z osnutkom delegiranega akta za biocide, sploh v kontekstu dokaznega bremena. Dokler snovi ne bo mogoče opredeliti kot endokrine motilce, kot nekaj, kar ima lahko škodljivi učinek, mislim, da ne bo mogoče ukrepati. Zanima me, kako bo Evropska komisija pri tem napredovala, kakšen bo pristop in kako ga lahko utemelji. Hvala. Gospa Hazenkamp. Najlepša hvala, predsednica. Prejšnji teden smo glasovali glede meril o pesticidih v Štrasburu in Evropski parlament je takrat jasno dal vedeti, da se ne namerava ukloniti lobistom in tistim, ki nas prepričujejo. Isto velja tudi za biocide. Prisluhnili smo že komisiji, znanstveni skupnosti, potrošniškim združenjem, tudi predstavniki zdravstvenega sektorja nas opozarjajo na to, na endokrine motilce. Zdaj pa vi oblikujete predlog, ki omogoča uporabo endokrine motilce endokrinih motilcev. Tega ne razumem. Merci, la Ma le disait... Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa Grostet je že povedala to, kar sem želela tudi sama omeniti. Sami se nismo strinjali z izidom, bolje je imeti ne popolno zakonodajo, kot da zakonodajo sploh nimamo. Ni vemo, kakšne so posledice endokrinih motilcev danes. V tej situaciji so predvsej zaskrbljeno v smislu zaščite zdravja naših sodržavljanov. Danes nas nič ne ščiti pred endokrinimi motilci. Zanima me torej, ali bi lahko Evropska komisija povedala, kakšna je neposredna perspektiva kakšne bodo kratkoročne rešitve jutri, čez nekaj let, čez deset let, kako naj zaščitimo zdrave naših državljanov. Uh, S tem je seznam govornikov zaključen, torej se obračam na komisijo. Gospod Bernd, imate besedo. Much, uh, and, uh... Najlepša hvala. Gospa predsednica, zahvaljujem se poslancem in poslankam za pripombe in vprašanja. Najprej to, kar je povedala gospa Grostet in situacija v državah članicah. Svet zaenkrat še v procesu odločanja, ampak odločili naj bi se, da ne bodo nasprotovali temu delegiranemu aktu za merila v okviru uredbe o biocidnih izdelkih. To pomeni, da na strani sveta ni posebnega ogovora, usmerjenega zoper začetek veljavnosti delegiranega akta, kot ga predlaga komisija. Na to pa še vprašanje učinka tega, kar je zapisano v 9.4.d. Torej, prodaja biocidov splošni javnosti, torej biocidov, ki imajo značilnosti endokrinih uh, motilcev. Tukaj sem prosili, da sem čim bolj direkten. Mislim, da je motivacija za to vprašanje nekaj, kar izhaja tudi iz tiste določbe, ki je povzročila ogovarjanje prejšnji teden. Gre torej za konkretno določbo, ki zadeva identifikacijo endokrinih motilcev v razmerju do okolja in še bolj specifično v razmerju do skupine neciljenih organizmov. Kot sem že pojasnil prejšnji teden, lahko to ponovim. Snovi, ki ne bi bile zajete v področju uporabe, so bile tiste snovi, ki namerno delujejo preko endokrinega sistema žuželk. In tukaj gre za tiste snovi, ki so sicer bolj koristne v smislu toksičnosti. Člen 19.4.d. v uredbi o biocidih se pravzaprav ne sklicuje na endokrine motilce pri ciljenih organizmih ali neciljenih organizmih, ampak vse tiste snovi, ki imajo značilnosti endokrinih motilcev, naj bi sodili v to specifično določbo. Tako kot to velja za tiste izdelke, ki niso ciljno usmerjeni na katere organizme. Zato mislimo, da se s tem nič, nič ne spremeni. Člen 194d v celoti obvelja in izdelkov, ki vsebujejo te snovi, ni mogoče prodajati širši javnosti. Gospa Gerling pa tudi gospa Delae sta nas povprašali o naslednjih korakih, o naših namenih. Seveda bo to deloma odvisno tudi od tega, kar se bo zgodilo zdaj na Evropskem parlamentu pri temu delegiranem aktu. Najprej bo treba videti, kakšna bo usoda tega delegiranega akta, preden bomo sprejeli nadaljne zaveze in načrte glede endokrinnih motilcev s tem povezanimi merili v kontekstu pesticidov. Tudi sami imamo takšna pričakovanja kot nekateri govorniki, da bi morala biti merila za pesticide koherentna in tudi enaka. Seveda pa bodo naslednji koraki odvisni od usode tega delegiranega akta. Širše gledano je komisija že naznanila, da bo oblikovala predlog za strategijo, to bo nova strategija za endokrine motilce. Ampak naj ponovim, smo v zgodni fazi razmisleka in usoda teh meril ter meril za pesticide, to bo vplivalo na nadaljne delo. Prav tako se strinjamo s tem, kar je povedala gospa Gerling, tudi sami bi si želeli, da bi umestna merila tako za biocide in pesticide, ki niso ustrezna, glede na naše cilje, moramo čimprej nadomestiti z boljšimi merili, merili, ki bodo primerna In čeprav sta gospi dali in Hazenkamp dejali, da naš predlog po njihovem mnenju ni primeren, zaradi tega, ker ne bi zahteval previsoko stopno dokazov, kot sem povedal pri uvodu, se s tem ne strinjamo. Mislimo, da je stopna dokazov, ki jo zahtevamo, popolnoma primerljiva s tem, kar zahtevamo za druge resne tvegane učinke. Rakotvornost, mutagenost, toksičnost in tako dalje. Ni vedno nujno imeti podatke specifično za zadevne snovi. Dokazno breme je mogoče pridobiti tudi na druge načine. In ta trditev, ki ste jo podali, da predlagana merila zahtevajo prevelik obseg dokazov, mislim, da je to neotemeljeno. Samo izkušnja, ki bo izhajala iz izvajanja teh meril, bo pokazala, ali je to res. In zato smo predlagali tudi poročila ter obveznost glede pregleda, najpoznaje po sedmih letih. Seveda pa bi lahko tak pregled opravili že prej, če bi dokazi pokazali, da so ta merila preveč zahtevna. Tega sicer ne verjamemo, mislimo, da to, kar smo predlagali, je popolnoma skladno s tem, kar je zahtevano za druge tvegane snovi in na ta način bomo tako dosegli boljšo zaščito človekovega zdravja in okolja. Glede na to, da smo zgodni, bom dovolila še kakšno dodatno vprašanje. Hvala, gospa predsednica, gospa Butelant pravi, da se zahvaljuje Evropski komisiji za jasen odgovor, odgovor na vprašanje glede prepovedi, torej prepoved bo še obveljala. Imam pa vprašanje za vas kot predsednico tega odbora. Prosim, da to obljubo pridobite v pisni obliki, da se obrnete na Evropsko komisijo, tako da lahko to zapiše tudi v formalni obliki, da bomo prejeli njihov odziv črno na belem. To je moja prošnja za vas. Hvala. Najlepša hvala, gospod Guteham, to sem si zabeležili. Hvala komisija, hvala kolegi in kolegice. Zgodni smo danes. To je zaenkrat vse. Se vidimo jutri ob devetih. Hvala.